Care colleghe, cari colleghi. Rip- Drage kolegice, dragi kolegi, nadaljujemo z našim delom. In sicer bomo nadaljevali z izjavo gospoda Baroza in še enkrat pa želim spomniti na to, da smo pred leti v Italiji imeli težak potres v bazilikati, eh, kjer je bilo tisoče žrtev. Eh, še enkrat lahko izrazimo naše sožalje, eh, našo solidarnost z družinami in področji, ki so bila takrat tako težko prizadeta. Sedaj pa dajem besedo. Eh, gospodu predsedniku Barozu za predstavitev delovnega programa komisije za 2011. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane člani. Danes je mi veliko čas, da bom predstavil delovni program, program komisije za leto 2011. Hkrati je to tudi začetek konca. Na eni strani delovni program odslikava in lansira novo fazo zelo pomenega političnega dela, na drugi strani pa gre za, je sprejeti delovnega programa za ključek okrepljenega strukturnega dialoga, ki smo ga odprli z razpravo o stanju v Uniji tukaj v tem tej dvorani. Ta program, ta, takšen postopek je bil letos prvič in mislim, da je bil uspešen. Uspeli smo napredovati pri izvajanju o, okvirnega sporazuma in lahko smo imeli zelo poglobljene razprave o prioritetah za prihodne leta. Na podlagi tega procesa Eh, sem dobil dobre rezultate, dobili smo konkretne pobude, ta proces je zagotovil posebno partnerstvo. Spoštovani člani, Evropska unija se je osredotočila na tiste izzive, kjer lahko Evropska unija prinese otipljive dodane, dodano vrednost. Imamo pobude, vodilne pobude, ki jih je komisija predstavila in te predstavljajo osrednje politične prioritete, ki jih moramo skupaj določiti. Zaradi večje preglednosti program vključuje 150 predlogov, na kateri dela komisija. Trajno gospodarsko okrevanje in zagotovitev uh, teh prednosti za prihodnost je glavna prioriteta za 2011. Morali bi se še naprej prizadevati glede treh glavnih stvari. Okrepiti upravljanje, reformirati finančni sektor in pospešiti izvajanje strategije Evropa 2020 za um, pametno, trajno in rast, ki vključuje. Potrebujemo trdne makroekonomske temelje in za ustanovitev tako nekega evropskega semestra in nadaljevati z našimi predlogi eh, iz 29. septembra bomo okrepili fiskalni okvir in razširili makroekonomski nadzor, tako da bomo preprečili neravnovesja. Ambiciozna reforma v finančnem sektorju že poteka. Sprejeli smo že pomembno zakonodajo. Leta 2011 bo komisija, predloži, komisija predložila še preostali del zakonodaje, ključne prioritete, kot so preglednost in pa uh, eh, določena zaščita. Temu bomo še sledili. Predtem pa bomo zagotovili boljši okvir, tako da se bomo izognili bodočim krizam. Komisija potrebuje podporo sveta in parlamenta, tako da bomo dosegli dogovor glede popolne reforme še v letu 2011. Evropa mora nadaljevati s svojim uh, ritmom in izkoristiti svoje prednosti v 21. stoletju globalizacije. Ko so naši konkurenti cenejši, moramo bi biti pametnejši. To je preprosto delovanje na evropski ravni, zato želimo razviti bolj celovit standardizacijski sistem in pa tudi platformo za zaostriti konkurenčno prednost naših podjetij, zlasti malih in velikih podjetij da bi Evropa ostala konkurenčna in zagotovila boljša delovna mesta in več, in potem moramo slediti družbi, ki bo bolj učinkovita pri rabi virov in tako naprej. To moramo pazljivo na, uh, načrtovati. Zato potrebujemo politike z vidika podnebnih sprememb, energije, prometa in vse to mora biti naša prioriteta. Še zlasti se moramo osredotočiti v letu 2011 tudi na energetsko učinkovitost. Prilagoditi se moramo dinamični gospodarski realnosti, to pomeni, da moramo zagotoviti visoko zaščito pravic delavcev in to sem sodelovati s socialnimi partnerji. Eh, predlogi glede direktiv o napotitvi delavcev in delovnem času bosta eh, obe dve na tapeti 2011. Podobno bomo tudi morali delati na direktivi o splošnih, splošnega pomena, da bomo dosegli upremljive rezultate pri tem upoštevati posebno naravo teh storitev. Zakonim Single Market Act je komisija lansirala ambiciozen projekt, katerimi želimo, da bi enotni trg resnično dosegel strezne rezultate. Osredotočiti se moramo na podjetja, na, na poslovanje, ne na birokracijo. Namreč maja naslednjega veliko podjetja so veliko krat preveč obremenjena z, z tako nanim birokracijo. Potrebujemo več zmenih projektov. Pojasniti moramo pravila glede avtorskih pravic, na takšen način bomo poenostavili trenutne okvirne pogoje, spodbujati nadaljne čezmejne aktivnosti in uh, sprožiti potencijal nastanka novih delovnih mest tudi v digitalnem sektorju. Na drugi strani pa mora biti prioriteta, da bomo okrepili zaupanje potrošnikov s našim predlogom o alternativnem reševanju sporov. To je pomembno vprašanje, s katerim želimo pospešiti veliko krat prepočasne postopke reševanja problemov, ki jih imajo potrošniki. Gospe in gospodje, spoštovani člani parlamenta, če bomo delovali kot potrošniki, kot delavci, študentje, potniki ali katerokoli izmed vlog, ki jih že lahko jih imamo v, v našem sodobnem življenju, v vsakem primerju uh, eh, se pojavljajo neke nove priložnosti. Zmanjšati moramo tveganje, izboljšati kakovo življenja in če takrat bo potem biti evropejec imelo, smisel, imelo nek smisel in bo tudi dobro biti državljan Evropske unije. Torej, gre za spremembe, oprijemljive spremembe v realnem življenju državljanov. Okrepiti varnost, to je nek način, s katerim pomagamo državljanom, da lahko izkoristijo priložnosti, ki jih nudi EU. To ne sme biti cilj sam po sebi. Naš predlog za pametne meje bi omogočal potovanje ven in iz EU, pri tem pa bomo odvračali nezakonito priseljevanje. Evropa mora stati odprta in zato bomo ukrepali proti tistim, ki želijo izkoristiti naš ekonomski sistem za nezakonite namene. Okvir za zaščito podatkov, bom, s njim bomo odzvali na, res, odzvali na resne eh, probleme, ki jih imajo državljani v obdobju interneta. Zato bomo morali tudi zagotoviti več koherentnosti v našem ukrepanju. Delovni program objavlja konkretne probleme programe za rast in zaposlovanje, tudi na mednarodni ravni. Posodobili bomo naše razvojne politike in humanitarno pomoč. Tisti, ki potrebujejo pomoč, resnično potrebujejo tudi močnejšo Evropo v svetu. Spoštovani člani, preden zaključim, bi lahko na kratko tudi pojasnil, če se pa ne boste našli v programu komisije in zakaj je tako. Kot smo napovedali, bomo predložili predloge za prihodni večletni finančni okvir Eh, do sredine 2011. Specifične finančne instrumente in programe bomo predstavili v drugi polovici 2011 skupaj z celovitim okverom. Da bi ohranili politično naravo delovnega programa, implementacija deluje kot pravilo in za tega točnih stvarih ne vključujemo. Podobno glede mednarodnih pogajanj, kajti njihovo vključovanje je odvisno od tretjih stran, strani. Eh, aktivnosti pa so še vedno pomemben del našega temeljnega delovanja. Še naprej bomo delali in sledili uh, našemu dialogu z vami glede tega. Spoštovani člani, v svojem uvodu sem povedal, da delovni program ni le zaključek našega plodovitega dialoga, temveč tudi začetek naslednje etape v naših prizadevanjih, da bi usmerili Evropsko unijo iz krize in na, še naprej. Sedaj je čas, da zagravimo ta zagon in skupaj združimo svoje delo to priložnost bi tudi izkoristil, da bi pozval parlament in svet, da začneta s dvostranskimi razpravami o tem, kako bi izvajali določbe v pogodbi glede določenih programov. To bi lahko, namreč lahko tudi pomenilo, da bomo hitreje dosegali sporazume uh, in pa dogovore o pogajanjih in da bomo lažje dosegli svoje politične cilje takšno sklenjeno delovanje bi tudi pokazal našo odločenost, da dosežemo konkretne odgovore, ki bo so pravočasni v luči te krize. Ta nas je vse pretresla. Evropska in Evropi, Evropa in državljani to pričakujejo od nas. Hkrati pa vsi potrebujemo tudi konkretne odgovore na pomisleke državljanov. Hvala lepa. Grazie, signor Presidente. Eh, hvala, gospod predsednik. Sedaj pa eh, dajem besedo predstavnikom posameznih političnih skupin. Prvi je poslanec Zajer Josef za dve minuti. Hvala. Gospod eh, predsedujoči eh, Petela, gospod Barozo, dragi kolegi, Evropa mora eh, premostiti krizo. Gospodarstvo Evrope mora biti utemeljeno na delu. Države članice EU morajo najti pot iz te krize. Eh, vsak eh, evropski državljan mora imeti možnost za delo. Eh, podpiramo Evropsko komisijo oziroma njeno namero, da delovna mesta postavi na prvo mesto v delovnem programu za naslednje leto. Upamo, da bo naslednje leto z novimi določili, novimi predlogi možno boljše upravljanje eh, gospodarstva in sicer eh, na ta način, da bi ti predlogi bili čim prej sprejeti. Dovolite, da podarim samo nekaj vidikov. Konkurenčnost eh, mora biti utemeljena na raziskavah, na inovativnosti. Inicijative v delovnem programu zato niso dovolj Intelektualna lastnina, eh, delujoč eh, sistem patentov skupnosti, vse to je zelo pomembno. Spodbujanje kakovosti, normiranje. Eh, po tudi napram tretjim državam moramo postaviti enake zahteve kot napram našim podjetjem. Dragi kolegi, na osnovi Lizbonske pogodbe je gospod Barozo v svojem govoru eh, govoril eh, o položaju Unije, opozoril je na novo usmeritev. Pogodba je parlamentu dala velika pooblastila. Eh, iz eh, tega izhaja zelo veliko ukrepov. Delovni programi komisije eh, v preteklosti niso bili vedno uresničeni. Z večjimi kolegi smo mnenja, da je pravzaprav nepotrebno izgubljati toliko časa o razpravah, o dokumentih, ki se potem ne uresničijo. Eh, bolje eh, bi bilo, eh, da bi redno v določenih razmakih preverjali, koliko programa je bilo že izvedenega, da bi lahko na to vplivali. Prisrčna hvala. Vse opozarjam, da se držijo predvidenega časa za govor, kajti že predhodna debata je bila daljša, kot je bilo to predvideno. Sedaj dajem besedo gospodu Svobodi, ampak on je vedno zelo kratek in precizen. Bom poskusil eh, predsednik Barozo. Eh, mislim, eh, da se strinjamo za mnogo čem, kar je zapisano v tem programu. Vendar pa boste razumeli, da bomo bolj izpostavili kritične točke, ker želimo delati še nekoliko več. Živimo v Evropi, Eh, ki, kjer vedno bolj dominirajo določene sile, ki so protievropsko usmerjene, usmerjene proti institucijam Evropske unije. In dejansko moramo razmisliti o tem, eh, katere eh, vsebine lahko dosežemo s katerimi metodami. Eh, prva točka je politika rasti, gospod predsednik. Eh, točno je, eh, gledati moramo, da bomo regulirali finančne trge, da bomo oblikovali ustrezne pomoči. Vendar pa se moramo znova vrniti nazaj k temu, kar ste povedali, gospod predsednik, da moramo prestrukturirati gospodarstvo. Gospod komisar Oettinger je izdelal celo vrsto dokumentov v preteklem času, kar zadeva energetsko politiko za ogromnimi investicijami. Žal pa ni zapisano, kako bomo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 vendar pa moramo najti izhod eh, iz te krize eh, z eh, aktivno rastjo. In sprašujem se naprimer na energetskem sektorju, na prometnem sektorju, kako izvesti ustrezne investicije, da bi prišli do zelenih delovnih mest, do zelene rasti. Tu je vsega premalo. Drugič, skupni trg. Dajem vam prav, gospod predsednik, koncept skupnega trga je treba objaviti. Predstavili ste poročilo na osnovi dela Marija Montija. Marija, Marijo Monti je bil zelo kritičen, zlasti ker zadeva socialno dimenzijo skupnega trga. Mislim, da se mora tu še več eh, zgoditi. Čisto konkretno, zdaj pričakujemo vaših predlogov, kar zadeva uh, direktivo o deteširenih delavcih, kajti tu potrebujemo jasno stališče, uh, da se ta direktiva ne bo izkoriščala uh, za dumping, ampak za socialno blagostanje. Tretjič, davčna politika. Eh, tu so pristopi eh, prešipki. V debati glede Irske smo videli, da ni možno, eh, da imajo določene države niže davčne stopne za to, da pritegujejo podjetja. Eh, in ko pa potem zaidejo v finančne težave, pravijo drugim državam, no zdaj pa še eh, financirajte naš proračunski primankljaj, če sem nekoliko poenostavljen. Harmonizacija davkov do določeno stopne z minimalnimi davčnimi stopnami, eh, kar zadeva um, davek na dobiček podjetij. Mislim, da so to pomembni napredki, ki so potrebni. Vem, da so težave za določenimi državami članicami, ampak to se mi zdi zelo pomembno. Zlasti, kar zadeva socialo, to sem že omenil, razkorak med bogatstvom bogatim in revni je eh, nespremljiv in eh, zlasti eh, se moramo boriti tudi z oper revščino. Govorili ste o citizens concern. Ja, gospod predsednik, to je zelo pomembno, ampak kako bomo delovali, to zadeva vas in nas, kako bomo to posredovali, zelo pomembno. Mnogi ne razumejo, da v mnogih um, zadevah izdelujemo težko berljive dokumente. Naše delo moramo bolje posredovati, uh, naprimer ljudske inicijative. Če uh, bodo um, nasprotniki to izkoristili, bo to uporabljeno zoper Evropo. Mi uh, moramo to uporabiti v smislu več Evrope. Uh, hvala poslancu Svobodi. Sedaj pa. Uh, dajem besedo kolegici Valjan za tri minute. Hvala. Uh, Sedaj so zelo težki časi za Evropsko unijo in Evropski projekt. Oblikujemo različne strategije, kot so podnebni svežen, energetski svežen, strategija 2020. Schemo za schemo pa se zdi, da še vedno ne vemo, kam želimo iti in kaj želimo postati. Zakaj to pravimo? Kaj ti to, da si želimo biti najboljši, to ni dovolj. Realnost je, da sprejemamo strategije eh, in da si ne verjamemo vanje skoraj da nihče tega ne izvaja. Nihče ni pripravljen to financirati. Zdi se, da imamo preveč strategij in premalo interesa, da bi te postale realno. Zato verjamem, da je sedaj čas, da se vrnemo k osnovam tistega, ki so omogočili evropski projekt, tisto, kar nas je združilo. Preproste stvari, enotni trg bi moral biti naša velika schema. In vsi bi se morali prizadevati za to, da bi ga okrepili, kajte če želimo biti konkurenčni na svetovni uh, odru potrebujemo več gospodarske integracije na edini način, da bomo to dosegli preko enotnega trga. Pozdravljam delovni program komisije, še zlasti vaš predlog glede Single Market Act, ampak to ni dovolj. Imate uh, Montijevo poročilo, veste, kaj potrebujete, več naložb, privlačiti kapital, zmanjšati birokracijo, osredotočiti se moramo na preproste stvari, ki imajo očitano vpliv na konkurenčnost EU, kot so učinkovita raba virov, zmanjšati eh, rabo energije, eh, SKP, bodoči pra, prometi, tako naprej komisija in parlament morata sodelovati in zagotoviti, da to pomeni, da ta sredstva povežemo z uh, voljo. In to se mora nadaljevati tudi po letu 2011. Ali potrebujemo več zakonodaje za to, da se bomo lotili finančne krize? Da, ampak če je namen predvsem krepitev evropske konkurenčnosti. V vsakem primeru pa se moramo izogniti temu, da uh, zgolj sprejemamo neke okrepe in upamo, da bodo drugi sledili. Če bo sporočilo, ki ga bomo postali takšno, da je Evropska unija zgolj pragmatično združenje idej, kapitala in vrednot, potem ne bomo postali globalni akter, kot si želimo postati. In mislim, da bomo morali to spremeniti. Sedaj pa še glede evropskega semestra. Evropska ima najboljši položaj, da opredeli naše um, prednosti in slabosti, ko načrtuje delo, ampak paziti morate, kajti to, kar vi predlagate državam članicam in državljanom, je, da verjamejo, da Brusel najbolje ve, da, politiki, da so politiki v Bruslju najbliže interesu državljanov, kot pa izvoljeni predstavniki. In to je zelo težka naloga in vi ste se tem obvezali v tej koordinaciji do leta 2011. In upam, da boste to dokazali, povečali uh, rast delovno mesta, ne samo za nekatere, ampak za vse. Kaj ti sicer se stvari ne bodo tako dobro razvijale. Veliko sreče vam želim. Hvala, sedaj pa dajem besedo poslanki Rebeki Harm za tri minute. Uh, Eh, hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod Barozo. Mislim, da je zelo eh, pomembno, da se zavedamo, da ne moremo razpravljati o tem delovnem programu, ne da bi se spomnili aktualne razprave o proračunu in ne da bi navezali na temi Grčije in Irske in morebitnih drugih držav, ki bi lahko zašle v podobne težave. Najprej želim povedati, da sem ob koncu proračunske razprave slišala, eh, gospod Barozo, eh, da ste se eh, približali stališču parlamenta. Mislim, da je to zelo pomembno, da smo odkriti, ko sprejemamo tak delovni program, da se ne delamo, kot da bi mi vsi lahko dosegli te krasne cilje, če nimamo proračuna, ki je zanesljiv, ki ga ni treba vedno eh, znova izpogajati. Eh, drugič, razprava okrog Irske mislim, da je pokazala, kako daleč stran smo od prave rešitve in izhoda iz krize, v katero smo zašli zato ker smo bili preveč liberalni, kar zadeva finančne trge. In za mojo poslansko skupino lahko rečem, eh, da to, kar ste sedaj predložili v obliki predlogov, eh, kako bi obvladali to finančno krizo, eh, kako bi formulirali izhod iz te krize, da ste tu navedli nekaj dobrih izhodiščnih stališč, vendar pa. Um, to, kar ste si zastavili za cilj, še ni dovolj. E, če se ozremo nazaj, koliko časa že razpravljamo o tem, da če želimo imeti uspešno monetarno unijo, ki bo delovala v okviru Evropske unije, če želimo to zagotoviti, e, da moramo dejansko dejansko napraviti korak v ekonomsko upravljanje v Evropi, da eh, mimo tega ne moremo. Ta pozitivna orientacija eh, k več skupne ekonomske politike. Torej ne zdraviti samo simptomov. Eh, to nam manjka v vašem predlogu, v tem smislu bomo delovali še naprej. Eh, gos, eh, kolega Svoboda je že omenil zeleno temo. Sama moram povedati, da nisem zadovoljna s tem, eh, kar je v strategiji 2020 zapisano kot trajnostna zelena rast. In to se odraža tudi v tem delovnem programu. To ni tisto, na kar mi mislimo v okviru Evrope 2020. 20. In točno je, gospod Oettinger je eden izmed komisarjev, eh, ki se vedno močno oddaljujejo eh, od eh, te ideje, da Evropo zgradimo na trajnostnih temeljih. Hvala, kolegici. Sedaj pa dajem besedo kolegu Vlasaku za eno minuto. Vážený pane predsedajúci, pane predsedo, dámy a páni. Najlepša hvala. Dame in gospodje, gospod predsedujoči, leto 2012 bo preizkus za vse evropske inštitucije. Gre za vprašanje, ali bodo inštitucije uspele podpreti trajnostni razvoj in oživitev gospodarstva. Zaradi tega je to ključna tema Evropske unije. Naj povdarim, da je včasih boljše imeti manj zakonodaje. Skrbijo me določeni zakoni povezani z dovoljenji, ki so sedaj izključeni. Gospodarski akterji, tudi tisti v javni upravi, imajo velike težave z odgovorom na nenehne spremembe v sistemu. Vse politike je potrebno sprejeti vnaprej in potrebno je zagotoviti dovolj časa za pripravo. Najlepša hvala, gospod Jarik, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik Barroso. Zdi se, da se komisija kar naprej pretvarja, da ni krize v Evropi. V svojem dokumentu ste zapisali, da se kažejo jasni znaki gospodarske oživitve, ampak kje se kažejo ti znaki za brezposelne, za tiste brez strehe nad glavo? Več kot 400 milijard evrov je namenjenih rešitvi bank. 400 milijard. In osem držav članic je sprejelo program za varčevanje. Torej, potrebujemo konkretne rezultate za delovce in državljane, tudi glede izvajanja Maastrichtske in Lizbonske pogodbe. Ne bo vse eh, zgolj odvisno od eh, strogosti proračuna. Gre za to, da moramo izboljšati socialno zaščito, pokojninski sistem in več solidarnosti potem eh, večjo prisotnost tudi kapitala, eh, novo eh, davčno pravičnost. Takoj bi morali začeti študijami za, to, za, za obdavčitev vseh kapitalskih um, premikov. In pomagati bi morali državami, da bi lahko refinancirale banke, da bi zavarovale delovna mesta in zagotovile izobraževanje, usposabljanje za z javnimi sredstvi, tako da bi zagotovili uh, družbo, ki bo temnila na inovacijah in raziskavi. Verjeti moramo v Evropo, ne pa uh, biti vedno stroži, kar vodi v brezposelnost. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo Nikica Vela za minuto in pol. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Nova delovna mesta so ena izmed prioritet v delovnem programu. Rada bi pritegnila pozornost Evropske komisije, ampak zdi se mi, da me nihče ne posluša. Gospod predsednik, Evropsko komisijo bi rada opozorila na novo obdobje priseljevanja. Gre za priseljevanje iz Južne Evrope v Grčiji imamo veliko visoko usposobljene delovne sile, ki odhaja v Avstralijo, Kanado in Združene arabske emirate. Enako se dogaja na Irskem. Po drugi strani pa v Nemčiji manjka visoko usposobljene delovne sile. Nemčija bi lahko priseljence dobila iz Evropske unije torej in ne potrebuje visoko usposobljene delovne sile iz tretjih držav. Rada bi predlagala pobudo in sicer komisiji, da se osredotoči na dodano vrednost in da razvije trg delovne sile, ki bo temeljil na dodani vrednosti. Potrebno je uskladiti potrebo in popraševanje znotraj Evropske unije. Evropsko unijo lahko ukrepimo z visoko usposobljenimi delavci Evropske unije. To zaenkrat še manjka in to je torej moj predlog. Najlepša hvala, sedaj pa še drugi govorci. Najprej gospod Zeber za minuto in pol. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, komisiji čestitam k ambicioznemu delovni programu, vendar pa mislim, da moramo poskušati še močneje delati na doseganju strateških ciljev, eh, dolgoročnih eh, ciljev. In komisijo prosim, da nekoliko bolj pogumno gleda v prihodnosti, ne tako um, prestrašeno. Uh, Eh, videti je, kot da bi eh, svet stopil na zavoro eh, progresivne sile, pa naj stopijo skupaj. Konkurenčnost je, mislim, da osrednja točka, ki jo moramo doseči. Evropa mora biti konkurenčna za to, da bomo lahko dosegli naše cilje, kot je trajnostna rast, socialna rast. Pomembno je pri tem tudi, da to sporočilo znamo ustrezno posredovati. Eh, Evropi so vražne sile, so žal v medijih močno prisotne, eh, vendar pa se vsakdo zaveda, mislim, da Evropa samo skupaj lahko gre v pravo smer gledano v celoti, moram, da moramo komisijo pozvati, eh, da svoje programe naslovi za povečanjem učinkovitosti, povečanje učinkovitosti na področju energije, resursov, uporabe sorovin, pa tudi na področju izobraževanja univerze, šole morajo nekaj prispevati eh, za to, eh, da bi oblikovali tako Evropo. In področje raziskav in razvoja je še posebej pomembno. Vedeti moramo, da preostanek sveta ne spremlja spi, eh, da pa se gremo neko fragmentacijo, ki jo izvaja svet, mislim, eh, da to ni prava pot. Eh, skupaj s komisijo se moramo ozreti v prihodnost. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima za dve minuti besedo gospa Flašikova Benova. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod Šefkovič, mislim, da v teh turbulentnih časih stvari za komisijo niso bile enostavne, eh, da je osnovala in pripravila ta delovni program. Zato moje čestitke. Eh, ključna beseda programa eh, je oživitev po krizi in trajnost narast. Če dovolite, gospod predsednik, nekoliko sem skeptična, kaj ti zgoda je, da bi govorili o oživitvi. Sicer imamo prva znamenja, vendar pa eh, ni gotovo, da se to dejansko dogaja. Ne smemo si več dovoljevati drugih napak. Eh, politiki eh, določenih držav se gredo politiko, ki otežujejo ta razvoj, kot to vidimo naprimer v Grčiji oziroma na Irskem. Dogovi so zelo visoki za restriktivno gospodarsko politiko, pa bomo dosegli samo to, da se bodo ti dogovi še povečali. Eh, ponovno gledam tudi na prizadevanja eh, po stroži proračunski disciplini eh, z uvajanjem vseevropskih pravil. V krizi so taka pravila kontraproduktivna. Proračunska disciplina urejuje strukturno področje, strukturna neravnovesja, vendar se to ne dogaja vedno. To pa bi bil predmet širše razprave. Eh, podpiram regulacijo finančnega sektorja, nisem prepričana, ali bodo predlagani ukrepi eh, dovolj. Načeloma gre za korak v pravo smer. Eh, prizadevanja po trajnostni rasti so seveda v redu in zelo dobra. Razumem, da program ne more biti preveč podroben v boju zoper revščino in za socialno vključevanje potrebujemo ambicioznejši program. Kondodi. Najlepša hvala, gospa Benova. Sedaj pa ima besedo gospod Hatkton za eno minuto. Najlepša hvala. Program komisije vključuje nekaj dobrih prioritet, namreč spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje energetske učinkovitosti, razvoj obnovljivih verov energije in tako naprej irska vlada, kot proevropska vlada, se strinja z temi prioritetami in skušali bomo doseči vse, kar lahko v okviru teh prioritet. Poleg tega pa se bomo soočili tudi z drugimi izzivi. Proevropske stranke iz Walesa in drugih delov prispevajo k dobremu upravljanju, vendar pa želimo sodelovati tudi in sicer znotraj države, vendar pa želimo prispevati tudi k sprejemanju odločitev na ravni Evropske unije. To namreč vpliva tudi na delo doma. Radi bi torej prispevali k boljši Evropi. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Vera del Castillo za minuto in pol. Eh, hvala, prisrčna. Hvala, predsedujoči. Nahajamo se sredi krize in eh, opažamo dvojne reakcije. Lahko delujemo preventivno eh, ali pa se odzivamo spontano. Preventivna politika, eh, to je tisto, za kar si prizadevamo s finančnim nadzorom. Z administrativnimi strukturami, z vsem tem, eh, kar eh, nas opozarja na to, da problemi eh, obstajajo, predne eksplodirajo. Druga politika je spontana politika, ta je zelo pomembna. In gospod predsedojoči, gospod komisar, gospod predsedojoči svetu, pri tej politiki imamo tri bistvene vidike. Namreč inovativnost, raziskave, razvoj, digitalna agenda in skupni trg. Kar zadeva ta prvi vidik, inovativnost, raziskave, to mislim, da obstajajo vrzeli v delovnem programu komisije. To pomeni, da je treba do leta 2011 tu napraviti nekaj več. Moja poslanska skupina bi zelo pozdravila sklic na okvirni program številka 8 in eh, tega nimamo v vašem predlogu. Koleg. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo Kristjan Viginin za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod podpredsednik komisije, dragi kolegi. Razprava o delovnem programu Evropske komisije ni formalna razprava. Je razprava, s katero želimo pritegniti pozornost evropskih državljanov. Hkrati pa si bomo lahko na ta način ustvarili tudi sliko o tem, kje lahko komisija pričakuje podporo evropskih poslancev. Zanimivo bo videti, kaj bo Evropska unija v prihodnjih letih storila na mednarodnem prizorišču. Želimo namreč močno službo Evropske unije za zunanje politično delovanje in to bo pomembno tudi pri delu Evropske komisije. Kar zadeva širitev Evropske unije, želimo, da bi Evropska komisija nadaljevala v tej smeri, da bi nadaljevala z svojim dosedanjim delom. Verjamemo, da je pomemben napredek pri poglavju 23. V prvem trimesečju prihodnega leta upamo, da bo Evropska komisija poročala o pogajanjih z tega področja. Potem pa je tukaj Turčija. Turčijo je potrebno uspodbuditi, da bo izpolnila obljube, ki jih je dala in da bo pripravila novo ustavo še prav posebej na področju človekovih pravic. Poleg tega bi radi, da bi Evropska komisija, Evropski parlament redno seznanjala o prošnji Srbije za priključitev k Evropski uniji. Mislim, da bi bila pridružitev Srbije pravilen korak. Na ta način bi namreč lahko povezali cilje in pa proračun. Evropski parlament je pripravljen podpreti strategijo Evropske komisije in tudi Agenda 2020 bi se morala osredotočiti na to. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospod Švab za minuto in pol. Hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Mi želimo, Eh, da se eh, program Evropske komisije zgleduje po dolgoročnih ciljih eh, Evrope in na določenih mestih so mislim, da potrebne izboljšave. Kar zadeva temeljno zasnovo tega programa, pa mislim, da je dobra. Na področju skupnega trga in zato lahko govorim, želim opozoriti na to, da na osnovi dokumenta profesorja Montija želimo doseči, da bi vse državljanke in državljani v Evropi imeli koristo tega skupnega trga oziroma še boljšo korist. In eh, če si pogledamo delovni program komisije, potem eh, to seveda pomeni, če vzamemo za osnovo Montje v poročilo, eh, da mora komisija upoštevati to, o čemer govori ta dokument. In sicer, da je potrebno okrepiti postopek komisije zoper države članice v primeru kršitev. Eh, in eh, o tem, delov, o tem delovni program nič ne govori. Poleg posameznih ukrepov, ki so v tem dokumentu, potrebujemo eh, digo, digitalno agendo, hipotekarne kredite, koncesije, v podrobnosti ne želim govoriti o tem. V vsakem primeru potrebujemo to, da se Eh, ukrepi, ki so eh, najavljeni eh, za prihodne leto, v tem letu predložijo. Tako da komisija samo pravčuje določene postopke, to nam ni dovolj. Mi pa lahko zahtevamo od komisije, da za vse te ukrepe predvidi tudi um, presojo vplivov, da vidimo, zakaj je to potrebno. Orala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Evelin Gephardt za dve minuti. Ja, eh, hvala, gospod eh, predsedujoči, eh, drage kolegice, dragi kolegi, dragi komisar. Z Lizbonsko pogodbo mislim, da smo napravili velik napredek za državljanke in za državljane in sicer s tem, da smo vedli socialno tržno gospodarstvo v načela evropske politike. In jasno je, da mi kot eh, evropejci, kot parlamentarci pričakujemo, eh, da bo to socialno tržno gospodarstvo eh, tudi zaživelo v praksi. Eh, in sedaj si eh, lahko pogledamo, eh, kaj nam prinaša dokument o skupnem trgu. Pogrešamo marsikaj od tega, kar bi tam moralo biti zapisano. Ne zadošča nam samo socialni impact assessment v okviru evropske zakonodaje. To, kar potrebujemo, je uresničevanje socialne klauzule. Eh, da to, kar je bilo obljubljeno, namreč, da državljanke eh, in državljani dejansko imajo korist od Evrope, da leti to lahko tudi opazijo in da ni to samo zapisano na lepem papirju. Eh, ne gre samo za socialno klauzulo, gre tudi za tako pomembne stvari, kot so naprimer službe v javnem interesu, ki potrebujejo posebno zaščito. In pogrešam tudi to, Eh, da se eh, Evropska komisija loti te teme eh, in da se nekoliko bolj loti tudi vprašanja delavcev, kot bi bilo to potrebno v direktivi o detaširjenih delavcev. In na zadnje, in tu moram reči, da me dejansko nekoliko stvari že jezijo. Kot parlament že dolgo časa pričakujemo od komisije, Eh, da se uvede sistem kolektivnih tožb. Imamo že šest ali sedem različnih študij, ki jih je izdelala Evropska komisija in kaj beremo zdaj v tem delovnem programu, eh, da se bo spet naročila neka nova študija. Tako stvari ne morejo iti. Mi eh, želimo končno dobiti predloge in odločitve Evropske komisije na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gebhardt. Sedaj pa ima besedo Žan-Pol Gozes za minuto in pol. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kot koordinator znotraj EPP v Ekono bi ustrajal pri dveh točkah vašega programa. Najprej okrepiti gospodarsko upravljanje in delitev evropskega semestra. Z velikim zadovoljstvom smo sprejeli paket o gospodarskem upravljanju. Če nam bo spero doseči ta cilj, bo to zelo dobro. Naša skupina bi glede tega želela učinkovite in obvezajoče ukrepe, ki bi šli dlje kot to, kar je predlagano. Ravno tako je pomembno, da bo parlament sodeloval in da bo vključen v, ta, v izvajanje tega pro, projekta. Pravno podlago. Eh, potrebujemo pravno podlago, da se bomo izognili večjim spremembam pogodbe, ki bi zgolj povzročile zamudo pri izvajanju ukrepov, ki jih nujno potrebujemo. Naslednja točka pomeni nadaljevanje teh finančnih projektov. Projekte že imamo in leto 2011 bo odločilno leto. Mi cenimo pripravljenost komisarja Barnjeja. Parlament je pokazal že v tem letu veliko odločenost, da bi sprejeli na paket uh, za nadzor. Uh, in do konca leta bi bilo tudi dobro sprejeti uredbo za uh, nadzor nad bonitetnimi agencijami. Nadaljevati moramo po poti pragmatične zakonodaje, inteligentnega in učinkovitega upravljanja. To je tisto, kar pričakujemo od komisije danes. Hvala lepa, gospod Gozes. Sedaj pa ima besedo gospod Derosa za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospod Baroso je v svojem uvodu govoril o ukrepih za pomoč delavcem. Ni bil preveč specifičen, ampak naj ga opozorim, da je bil zelo specifičen pred eh, tem, ko je bil v Evropskem parlamentu, preden je bil ponovno izvoljen. Torej, upam, da bodo sprejeti konkretni ukrepi na tem področju. Druga točka, ki se mi zdi zelo pomembna, je uvedba zakonodaje, ki bo zagotovila pravno gotovost za tiste v državah članicah, ki zagotavljajo e, storitve, ki so v splošnem interesu. Veliko je težav na tem področju, sam pripravljam poročilo na to temo in k temu se bomo vrnili v začetku prihodnjega leta. Pozdravljam tudi platformo za izkorenitev eh, revščine. Vendar pa moram povedati, da Evropska komisija uporablja ta instrument recimo v pogajanjih z irsko vlado. Če okvir pogajanj ni strategija 2020, kaj potem sploh je okvir za pogajanja? In še zadnja točka. Mislim, da bi bilo preuranjeno govoriti o minimalnem davku za podjetja, če ne govorimo o skupni davčni politiki, če ne govorimo o koheziji, ki je nujno potrebna. In če ne govorimo o celi vrsti evropskih strategij, ki jih je potrebno sprejeti, preden bomo lahko govorili o takšnem davku za podjetja, ki naj bi bil enoten posod po Evropski uniji. Hvala lepa, besedo ima kolega Öri za minuto in pol. Hvala. Hvala, predsedujoči. E, kot e, koordinator za vprašanje e, zaposlovanja v ljudski stranki Eh, pozdravljam ta delovni program in pozdravljam tudi eh, dejstvo, eh, da bomo zelo kmalo imeli razpravo tudi o programu za nova znanja in spretnosti nova delovna mesta. Dovolite mi nekaj prepom. Zdi se mi zelo pomembno, da se posvetovanja pravočasno začnejo in komisija mora upoštevati tudi eh, vidike parlamenta. Več kolegov je že omenilo, eh, kako pomembno je eh, iz dati na voljo potrebna finančna sredstva za to, da se ti programi lahko financirajo. Zelo pomemben je pa tudi nadzor teh problemov. Dovolite mi, da omenim nekaj teh problemov. Zdi se njim se nam obžalovanja vredno, da ni inicijativ v tem programu na področju eh, zdravstvene preventive. V eh, direktivi o deteširani delavcih smo eh, pravzaprav proti temu, da se predlagajo novi predlogi za nove direktive. Eh, potrebno je izkoristiti sinergije in glavna prioriteta je ustvarjanje delovnih mest, razširitev zaposlovanja. In še zadnja pripomba, eh, preveč administrativnih bremen duši srednja in mala podjetja in to bi morali upravi, odpraviti. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospa Hercog za minuto in pol. E, eh, hvala. Eh, predsedujoči, čisto kratka bom. Hvala za ta delovni program. Nikakor ga ni bilo enostavno oblikovati, kajti proračun še ni sprejet. Eh, podarila bi tiste točke, ki so bi nam bil, eh, ki smo jih pogrešali. Eh, in sicer pobude na področju industrijske politike, potem na področju politike surovin bi lahko napravili nekaj korakov več. Veselilo bi nas, če bi bila omenjena energetska učinkovitost in če bi imeli bolj konkretne predloge eh, za investicije na tem področju. Žal nam je, da ok virni program ni evaluiran. In povdariti moramo, če se nam bo posrečilo eh, doseči dogovor o programih Hiter in Galilejo, bi se morali vrniti na ta eh, vprašanja. Eh, politika malih in srednjih podjetij bi morala bolj učinkovito delovati. To pravzaprav obstaja že dve leti. Veseli bi bili tega, eh, če bi še naprej spodbujali kohezijo tudi pod novimi predsedstvi, kajti ta razkorak je nespremljiv eh, med vzhodno in zahodno polovico eh, glede plač. Tu bi morali doseči napredek in kar zadeva zanesljivost oskrbe z energijo, je to tudi zelo pomembno vprašanje. Eh, če bi lahko prišli naprej pri shodnih eh, partnerstvih, čeprav je tudi nekaj takih, ki želijo to preprečiti. Trend. Hvala lepa, gospod Grož, za minuto in pol. Njega v dvorani. Torej je naslednja Katrin Trautmann za minuto in pol. Merci, euh, Hvala lepa. Tudi gospodu komisarju. Ta delovni program predstavlja obnovo rasti delovnih mest in uh, dvig rasti gospodarstva. To je ključnega pomena. Ampak ne moremo zgor samo krepiti represivnih učinkov pakta stabilnosti, ki kar naprej kaže, kakšne so njegove omejitve. Osredotočiti se moramo na nastanek novih delovnih mest po vsej Evropski uniji. Razmišljati je treba tako o delovnih mestih kot o uh, soc socialni ravni in to morata biti močni strani gospodarske rasti to mora biti tisti naš, eh, tista naša prednost. Zagotoviti bi morali tudi nekatere nove obdavčitve. Evropski ministri za poslovanje bi morali delovati v tej smeri. Podpiram kolege, ki so govorili in ostrane tem, da bi eh, morali spremeniti direktivo o napotitvi delavcev in storitvah uspešnega pomena. Mislim, da je ta digitalna strategija eh, Evropske unije pomemben dejavnik za to novo gospodarstvo. Poleg tega moramo, eh, smo tudi videli, da je komisija tukaj zelo ambiciozna, tudi glede državljanstva. Evropska unija mora državljane postaviti v srce evropskih projektov. Povečati mora financiranje v zvezi s tem. Potem se ne sme osredotočiti zgolj na varnostne vidike, ko gre za upravljanje migracijskih tokov. Gospod predsedujoči, na začetku bi, na, na koncu bi povedala to, da bi delovni program za leto 2011 mora biti primer politiki, ki pozitivno odgovarja na pričakovanja eh, držav, eh, tistega, kar vse države stalno podarjajo. Evropska komisija ima v rokah ustrezne ključe, lahko pritesne na ustrezne eh, gumbe in lahko bo tudi dosegla več podpore, če bo delovalo v tej smeri. Hvala. Hvala lepa, gospod Tratman. Sedaj pa Elmar Brok za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, dovolite mi, da se nakratko dotaknem treh tem. Prvič, eh, področje zunanih odnosov. Eh, tu ima komisija posebno odgovornost na področju vzhodnih partnerstv, eh, da se tu konceptualno močneje loti te zadeve, tudi kar zadeva multilateralne odnose s temi partnerji. In potrebne so močnejše sinergije eh, v strateškem smislu in to je vsekakor v našem interesu. Zato bi to moralo biti težišče našega dela. Druga točka. Ne vem, kako so stvari za strukturnimi skladi in za drugimi zadevami. Vprašanje finančnega menedžmenta, finančnega upravljanja programa zonanih odnosov, vse to poteka izredno neznosno počasi. Eh, in eh, da bo eh, denar pretekel, bo politični smotr že mimo. To smo videli pri mnogih vzhodno-partnerskih programih in na drugih področjih. In to je seveda povezano tudi z zakonodajo o proračunu in če že dejansko želimo koristno uporabiti ta denar, potem ne smemo zamujati, kajti vlak bo že odpeljal v eh, drugo smer in ne bo v smislu naše interesne politike. Eh, mislim, da mm, mora komisija eh, tu načelno vedeti nad temi vprašanji, kako bi te stvari lahko potekale hitreje. In še tretja točka, gospod komisar predsednik, ekonomski odnosi z ZDA. Eh, tu ne gre samo za ekonomske, ampak tudi za strateški pomen in mislim, da je to premalo omenjeno v dokumentu komisije. No. Hvala lepa, gospod Brok. Sedaj pa ima besedo gospa Tikao za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pričakovanja evropskih državljanov so naslednja. Leta 2011 bi se morale evropske inštitucije osredotočiti na ustvarjanje novih delovnih mest in na bolj socialno Evropo. Kot podpredsednica odbora za promet bi rada izrazila svoje obžalovanje, da ste preložili belo knjigo za eh, prihodnost eh, evropskega prometa. To je ključni dokument za prihodnjo finančno perspektivo, pa tudi za kohezijsko politiko, o kateri že razpravljamo. Poleg tega bi rada v delovnem programu za leto 2011 poudarila tudi pomen dokumentov za zaščito osebnih podatkov, za izboljšanje eh, standardov eh, na področju omrežji in eh, na področju digitalne identifikacije. To je pomembno za prihodnost Evrope in pa za zaokrožitev notranjega trga čakamo tudi na zakonodajne pobude za področje inteligentne energije. Na ta način bomo lahko poskrbeli za večjo uporabo energije iz obnovljivih verov, v katere so določene države članice v zadnjih letih močno vlagale. Energetska učinkovitost bo pomenila ustvarjanje novih delovnih mest, okrepila bo konkurenčnost Evropske unije in to bi morali biti naše glavne prioritete ter socialna Evropa. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod Ikaos. Sedaj pa ima besedo gospod Kaspari za minuto in pol. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Komisija si je za leto 2011 zadala zelo obsežen program in zdelo bi se mi dobro, če bi bile prioritete bolje postavljene. Uh, imamo 30 generalnih direkcij, imamo 26 komisarjev in mislim, da ni nujno, da vsaka generalna direkcija, ni nujno, da vsak eh, komisar svoj obstoj upraviči s tem, uh, da izdeluje čim več legislativnih predlog. Trdno sem prepričan, da bi bilo za Evropo včasih dobro, če bi postavili prioritete, če bi se omejili na to, kar je nujno. Uh, Eh, kajti Evropa eh, ni močna takrat, če eh, se razcepja na več stvari, morali bi se ozredotočiti na manj, ampak na pomembnejše zadeve. No in še področje, za katerega skrbim kot koordinator. Eh, kar zadeva transatlantske odnose, gospod Brok eh, je to že omenil, bi bil vesel, če bi prišli naprej. To je na agendi že leta dolgo, pravih uspehov pa ni. In če si pogledamo, kako se svet eh, spreminja v vseh teh letih, kako se je premaknila gospodarska moč, potem je nujno, da z američani tesneje sodelujemo. Eh, veselilo bi me, če bi komisija pri svojem eh, delu eh, vedno na področju zunanjega delovanja imela pred očmi, ali je parlament soodločevalec, kajti ravno na tem področju ima parlament zelo veliko kompetenc in tu se bomo tega sodelovanja še morali naučiti in veselilo bi me, če bi bila komisija na to pozorno in če bi si vzela veliko časa za dialog in transparentno skupno delo. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo kolega Mičel za minuto in pol. Najlepša hvala. Najprej bi rad čestitev komisarju za napredek. Evropska unija se skuša odzvati na nastalo krizo. Vendar pa je pred nami še veliko dela ne smemo pozabiti na državljane in tudi državljane tretjih držav. Kot koordinator Evropske ljudske stranke v odboru za razvoj moram povedati, da je skoraj nemogoče razumeti, da če želimo nič cela sedem odstotkov BNP-ja zagotoviti revnim državam, da vedno, ko se potem države članice pogovarjajo o znižanju proračuna, najprej napadejo ravno to postavko. Seveda razumem, da ko prihaja do višjih stroškov, ko se BNP znižuje, da se potem znižujejo tudi prispevki. Vendar pa bi prosil komisijo, da stori vse, kar je v njeni moči, da kmalo po pregledu ciljev tisočletja v New Yorku zagotovi, da se države članice držijo svojih obljub. Ne želimo, da povečajo svoje prispevke, ampak ne želimo tudi, da bi zagotovili odstotek eh, tega znižanega BMP-ja. Sedaj pa smo pri postopku pritegnite pozornost predsedojočega, kolega Busutil. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zaradi gospodarske krize, v kateri se nahajamo, je seveda posebno normalno, da se osredotočamo predvsem na gospodarski vidik. To ni zgolj Evropska unija trgov, to je tudi Evropska unija evropskih državljanov. Zaradi tega moramo nadaljevati tudi z izvajanjem stokholskega programa. Namreč ta program nas bo vodil v unijo državljanov. Prihodnje leto potrebujemo več razvoja na področju boja proti terorizmu in pa pri zagotavljanju varnosti za naše državljane, kajti naši državljani si želijo več varnosti strani Evropske unije. Poleg tega moramo okrepiti tudi boj proti organiziranemu kriminalu in še prav posebej boj proti korupciji. Okrepiti moramo tudi pravice naših državljanov zaščititi moramo naprimer žrtve kriminalnih dejanj. Poleg tega pa moramo doseči tudi skupno politiko za azil in priseljevanje, ki mora temeljiti na načelo solidarnosti. Najlepša hvala, kolega Balčidis. Pa še gremo s premenike, gremo s komisarje. Hvala, gospod predsedoči, spoštovani gospod komisar. Eh, program za leto 2016, ki ga je predložila komisija, je ambiciozen in zaželjeno bi bilo, eh, da bi ta dokument eh, prispeval k temu, eh, da bi Evropa postala bogatejša in bolj konkurenčna. V preteklosti smo že imeli zelo veliko ambicioznih načrtov dokumentov in nekateri se niso uresničili. Zelo dobro se spominjam na to, Eh, da države, ki gredo danes skozi eh, globoko finančno krizo, da so bile postavljene kot ozor finančne politike. Eh, resničnost pa je izvedla korekture. In zato smo za večji nadzor nad finančnim trgom, za energetsko učinkovitost in tudi za druga načela. Samo tako lahko prispevamo k temu, da bo Evropa bolj konkurenčna in da bodo ljudje v Evropi imeli delovna mesta. Eh, hvala lepa, gospod Balčitis. Gospod, gospod Andrijo Brons. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Prebral sem delovni program komisije za leto 2011 in izstopa predvsem ena točka. Namreč komisija si želi prilastiti več eh, moči s tem, da izkorišča gospodarsko krizo. Želi nadzirati eh, davčno politiko, želi koordinirati eh, gospodarstvo in želi uvesti nove instrumente na tem področju. To ne bi vodilo k trajnostnemu razvoju, ampak če si ogledamo dokument komisije za leto 2012, potem vidimo, da bomo imeli 3 milijone uh, nezaposlenih in da se bomo soočali z velikimi težavami na področju gospodarstva. Torej nam to ne bo pomagalo rešiti gospodarsko krizo. Če bomo še naprej dovoljevali, da bodo države, kjer eh, so plače nizke, kradle naše inovacije, potem nikakor ne bomo dosegli napredka. Strategija 2020 se osredotoča na eh, tiste, ki so nadarjeni. Mislim, da bi morda morali te spodbujati. Najlepša hvala, gospa Kolarska je naslednja na vrsti. Eh, program eh, komisije je ambitni, ale. Hvala. Delovni program komisije je zelo ambiciozen. Pogrešam pa vseeno nekaj. Želela bi se videti, da bi Evropska komisija povdarjala izvajanje že obstoječih strategij, uredb in zakonodaje. Ustvarjamo nove strategije, pripravljamo nove dokumente, čeprav tistih, ki jih že imamo, še ne izvajamo, še posebej na področju energije. Zato mislim, da bi to morala biti posebna točka oziroma posebna postavka na delovnem programu komisije če ne bomo sledili izvajanju že obstoječe zakonodaje, potem bomo izgubili svojo verodostojnost. Tako je prišlo tudi do nekaterih resnih finančnih težav v Evropi. Številne države so presegle merila določena v Maastrichtu in to je povzročilo težave. To morda ni zelo seksi, ampak mislim, da bi to bilo primerno za delovni program komisije. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Blinkevič Jute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest. Zdi pa se, da komisija na področju zaposlovanja nima dovolj predlogov. Podobno kot lani, je komisija predstavila enake pobude v zvezi z napotitvijo delavcev, obenem pa želijo regulirati tudi prihod delavcev migrantov. To pa ni dovolj. Razmišljati moramo tudi o prihodnosti. Eden od predlogov je, da bi podaljšali dobo zaposlitve. Ampak komisija ni pripravila drugačne, drugačne oblike dela za zaposlene. Nezakonito zaposlovanje se povečuje, komisija pa ne počne nič za to, da bi se borila proti temu. Spomniti se moramo tudi, da mnogo živi, ljudi živi v revščini v Evropi, zato mislim, da bi komisija morala predlagati direktivo o minimalni plači. Hvala. Hvala, gospod Sikerski. priprava delovnega programa po eni strani ostaja enaka, po drugi strani pa se spreminja. Kakšni predlogi bodo v letu 2011? Prav gotovo bi morali še naprej pospeševati gospodarsko rast, ustvarjati nova delovna mesta in tako naprej. Imamo jasne cilje za leto 2011, imamo tudi strategije, vseeno pa bi morali spremeniti pristop k spremembam. To je bilo vključeno tudi v poročilo Monti. Upoštevati bi morali tudi finančne institucije in njihov nadzor. Leta 2011 bi morali izvesti in sprejeti nove rešitve, tudi nove agencije bi morale začeti delovati. Konkurenčnost lahko izboljšamo le, če bomo uporabljali inovativne metode. Zelo pomembno je tudi to, da še naprej delamo na večletnih finančnih okvirjih 2014 do 2020. Poglobiti bi morali gospodarsko integracijo tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala. Naslednja govornica je gospa Smolkova. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Gospod Ševčovič, delovni program je zelo ambiciozen. Vključuje območja in področja, ki nam bodo pomagala izvajati strategijo 2020. Veliko smo že povedali o tem. Zanima pa me, kaj lahko poveste o tem, česar, česar ni v tej strategiji. Kako bo komisija poskrbela za hitrejše sprejemanje nujnih predlogov? Vemo, kako dolgo traja sprejemanje evropske zakonodaje. Zanima me še naslednje. Poudarili ste delovno sodelovanje med komisijo in parlamentom ter svetom. Ali menite, da je konstruktivno sodelovanje s svetom mogoče? Ne, da bi pri tem imela glavno besedo gospod Sarkozy in gospa Merklova. Hvala. Besedo ima podpredsednik Evropske komisije, komisar Ševčovič. Izvolite. Eh, hvala lepa gospod predsedujoči najprej želim povedati da sem zelo zadovoljen s to razpravo zahvaliti se želim vsem poslankam in poslancem za zelo pozitivne in prijazne besede v zvezi z delovnim programom komisije če preučimo vaše prispevke lahko vidimo da si več ali manj vsi želimo doseči iste cilje delovni program je v veliki meri še vedno naše skupnje, skupno prizadevanje, strukturni dialog, okrepljen sodelovanje med odbori, med ustreznimi komisarji in tako naprej se je zelo izplačalo. Delovni program zato vključuje skupne cilje Evropskega parlamenta in komisije. Več vas je opozorilo na pomen tega, da se posvetimo izvajanju, zato da naši programe in predlogi ne ostanejo samo na papirju. Strinjam se s tem, razumem vašo zahtevo, zato smo v delovni program komisije vključili tudi spremljanje tekočega dela. Zato bom z veseljem redno prihajal v Evropski parlament in vas obveščal o tem, kako poteka delo na izvajanju programa komisije. To razpravo imamo lahko večkrat, ne samo enkrat na leto, zato da bomo sproti lahko sledili izvajanju delovnega programa. Samo v informacijo. Od 34 pobud, ki smo jih obljubili za letos, bomo zagotovo izpolnili 30 teh. To je zelo visoka mera, vsekakor pa smo pripravljeni še naprej z vami razpravljati o tem na kontinuirani bazi. Vesel sem, da nas pozivate, da storimo še več in ne manj, seveda z nekaterimi izjemami. To je zelo dobrodošlo, zato da si Evropski parlament to želi od Evropske komisije. Strenjam se z vsemi vami, ki pravite, da moramo biti uspešnejši. Ne gre le za to, da moramo biti uspešni, da moramo izpolniti svoje cilje, ampak moramo pokazati tudi, da lahko delamo visoko kakovostno in da lahko s tem služimo kot najboljši možni način za boj proti euroskeptikom in tistim, ki se borijo za protekcionizem, rasizem, ksenofobijo in drugimi, drugi pomenom in pojavom, ki ste jih omenili. Tako se lahko borimo proti tem duhovom preteklosti, kar zadeva infrastrukturo. Res je. Veliko naložb potrebujemo v infrastrukturo, potrebujemo pa vsekakor sodobno infrastrukturo, če želimo konkurirati na globalni ravni, če želimo ohraniti svojo konkurenčno prednost. To je zelo pomembno. To ni pomembno samo za naše gospodarske cilje, ampak za to, da ozelenimo svoje gospodarstva, da učinkovito izrabljamo svoje vire in da bomo bolj učinkoviti. Zato moramo še bolj uporabljati projektno usmerjene euroobveznice, Evropsko investicijsko banko in preučiti moramo, kako je mogoče zasebno javno partnerstvo bolje izkoristiti v prihodnosti in to boste našli tudi v našem programu. V zvezi z enotnim trgom pozdravljam vse, kar ste povedali v zvezi s tem. To, je bistvo Evropske unije. Veliko smo dosegli z enotnim trgom, prepričani pa smo, da lahko dosežemo še več. Tako bi sprostili potencial enotnega trga. Odstraniti moramo ovire in oska grla, ki obstajajo na enotnem trgu. Uporabiti moramo tudi nova gospodarska področja. Nekateri ste omenjali digitalno gospodarstvo. Kako bolj učinkoviti bi lahko bi bili, če bi uporabljali e-storitve, e-gospodarstvo in e-trgovanje. To so področja, na katera se moramo bolj posvetiti. Mario Monti je predstavil odlično poročilo. Mišel Barnier je to poročilo uporabil za osnovo za številne naše predloge. Začeli smo z razpravo o tem, kako bi izboljšali enotni trg, kako bi poskrbeli, da bo bolj odprt in bolj konkurenčen in da bo bolj uspešen. Vsi bi morali sodelovati pri tem. Preučimo, preučimo kakšne predloge, ki jih je predstavil gospod Barnier, je mogoče izvesti, kateri predloge si zaslužijo prednost in mislim, da bomo skupaj lahko dosegli boljši in močnejši enotni trg. Upravno breme. Vsi dobro veste, da je Günther Verheugen na program vključil zmanjšanje upravnih bremen za 25 odstotkov do leta 2012. Z veseljem vam lahko povem, da si komisija zelo prizadeva, da bi to mejo še presegli. Sedaj si prizadevamo, da bi upravno breme zmanjšali za 30 odstotkov. Jasno pa mora biti, da tukaj ni vključena samo Evropska komisija. Pogosto vidimo, da se upravno breme veča na nacionalni ravni, ko naprimer izvaja evropsko zakonodajo z določenimi pogoj. Zato moramo vsi sodelovati pri tem, tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Pomen socialne razsežnosti evropskega enotnega trga. Strinjam se z vami, naučili smo se lekcije iz preteklosti, zato bomo pripravili predloge v zvezi z napotenimi delavci, v zvezi z direktivo o delovnem času in tudi o storitvah splošnega interesa. To bo odražalo to zelo pomembno socialno razsežnost socialni in enotni trg bo deloval le, če ga bodo sprejeli ljudje oziroma državljani. Zato moramo v predloge vključiti trdno presojo socialnih vplivov, zato da bomo prepričani, da bodo tisti predlogi, ki jih predstavimo državljanom, takšni, da jih bodo oni lahko podprli. Nekdo je opozoril tudi na beg možganov. Izgubljamo mlade, nadarjene evropejce, ki se odpravljajo na delo zunaj Evropske unije. Včasih zaradi obstoječih ovir na trgu dela v Evropi, včasih pa tudi zaradi pomankanja informacij. Pogosto pa tudi zato, ker naš izobraževalni sistem ne ustreza zahtevam evropskih podjetij. Zato sem zelo vesel, da boste čez nekaj trenutkov začeli za razpravo o naslednjem prednostnem projektu. In že vidim ustrezne komisarje, da so tukaj, kako bi lahko spretnosti povezali s potrebami, zato da mladi ne bodo brezposelni, ampak da bodo svoj, izkoristili svoj potencial, zato da bo tudi evropsko gospodarstvo imelo korist od tega. Več vas je opozorilo na pomen urejanja finančnih trgov in pomen hitrega odločanja. Kako bomo to dosegli? Opozorili smo že na to, da moramo bolje usklajevati ukrepe med parlamentom, svetom in komisijo. To si želim uvesti v okviru novega načina programiranja, ker bomo določali prednostne naloge časovnico in želene rezultate, zato da bomo rezultate dosegali hitreje in da bomo pospešili zakonodajno delo. tako da bo potekalo še hitreje kot danes. Zagotovljam vam, v zvezi z večletnim finančnim okvirom bomo storili vse za to, da vam pripravimo ambiciozen projekt. Potrebujemo vašo pomoč, zato da bomo na vseh ravneh, na ravni medijev, nacionalnih publik in javnosti in tako naprej, razložili, kaj to pomeni. Gre samo za en odstotek nacionalnih BDP-ov, 95 odstotkov proračuna se vrne v države. In to ima zelo veliko dodano vrednost za Evropsko unijo. To razpravo moramo preseliti tudi v prestolnice. Državljane moramo uvestiti o tem, kako je oblikovan proračun za to, da bomo lahko dobili močno podporo za naše ambiciozne predloge. Elman Brok je upozoril na zelo pomembne razsežnosti v zvezi z zonanjimi odnosi, vzhodno partnerstvo, postopek širitve in tako naprej. Tudi tukaj si moramo prizadevati za verodostojnost obeh strani. Verodostojni moramo biti pri pogajanju in spremljanju meril, ki jih potem države kandidatke izpolnjujejo. Seveda pa moramo biti pošteni tudi pri tem, kaj ponujemo do državam kandidatkam. Združene države so zelo pomemben partner, če nam bo uspelo odstraniti nekatere ovire, potem bi to lahko koristilo obojem. Zato sem se strinjal z vami, da moramo več uložiti tudi v to področje. Ko govorimo o trgovini, veste, da se je Evropa pripravljena pogajati. Pripravljena je za korak naprej, vendar potrebujemo partnerje. Ne moramo sami storiti korakov, če nismo prepričani, da jih bodo storile tudi druge strani. Strinjam pa se z vami, da se moramo s tem vprašanjem neprestano ukvarjati, vedno moramo iskati nove možnosti, nove predloge, kajti odprtje globalne trgovine bo koristilo globalnemu gospodarstvu. To je tisto, kar ta trenutek potrebujejo. Skoraj vsa gospodarstva. In še ne nazadnje, svoboda, varnost in pravica. To smo slišali pred nekaj trenutki. Zavedam se, da je to področje, ki naše državljane zelo zanima in jih tudi zelo skrbi. Zato smo velik delež našega programa namest, namenili temu področju. Moji kolegici Malstromova in Redingova bosta prav gotovo zelo pozorni na to, kako bi lahko vključili vaše pomisleke v strukturni, strukturirani dialog z vašimi odbori. Gospod predsedujoči, hvala lepa za vaše potrpljenje. Presegal sem svoj čas, ampak veliko je bilo vprašanj in želel sem na vse odgovoriti. Hvala. Hvala. S tem je razprave konec, o tem bomo glasovali decembra. Sedaj prekinjamo zasedanje za tri minute, potem pa bomo začeli za naslednjo točko na dnevnem redu. Kolege, kolegi, riprendiamo i nostri. Gospe in gospodje, prosim, da nadaljujemo naslednja.